srečanja, ki so potekala in ki smo se jih odeležili. Sam bi rad izpostavil dve zadevi, na kateri sem postal pozoren na tem forumu. Kot prvo, ali bodo to ostale večstranske razprave. To je prva zadeva in druga zadeva internetno upravljanje. O tem smo se pogovarjali na nekaterih srečanjih, pa tudi v razpravi s posamezniki smo se spraševali, ali na IGF ostane tak, kot je, se pravi, da se bodo pogovarjali med seboj različni deležniki, ko bodo razprave odprte in se na koncu ne bo zauzela nobena dokončna skupna pozicija, niti se ne bo izdala skupna izjava. Brazilija verjetno namerava na konferenci v Braziliji spremeniti sam pojem internetnega upravljanja. Leta 2014 bo organizirano to srečanje. Zaenkrat ne vemo, kaj natanko se bo tam dogajalo, niti ne vemo, kdo se bo lahko odeležil tega srečanja, kako bo vse skupaj organizirano. V vsakem primeru pa je to dobra priložnost za to, da opredelimo vlogo internetnega upravljanja tudi za prihodnje. Za zaključek bi rad povedal par besed o enem od srečanj. Zame je bilo to pomembno srečanje in sicer z, z, srečanje z direktorem IKA na gre. Govorili smo o Braziliji, o prihodnosti internetnega upravljanja. direktor nam je zelo dobro pojasnil v svojem poročilu, kako in kaj. Pokazal je tudi pot, po kateri se trenutno IKAN razvija. Pojavilo pa se je vprašanje, ali naj še naprej deluje na podlagi kalifornijskega zakonodajnega okvira, ameriških zakonov ali morda na mednarodnem pravu. sam se je zauzel za to, da bi IKAN deloval na podlagi mednarodnih pravil. Direktor nam je povedal tudi to, da so v ZDA pripravljeni narediti ta preskok, vendar se moramo zavedati tudi potrebe potem, da se ohrani sama zgradba interneta, sama struktura, sam model. Ne želimo spreminjati modela, če še ne znamo opredeliti novega. Verjetno se bomo v Braziliji o tem pogovarjali. ZDA ne moremo kar tako ukazati, naj prepusti upravljanje interneta neki drugi organizaciji, če ne vemo, kako bo ta organizacija sploh delovala. Direktor Ikana je to še posebej povdaril. Hvala. Grazie, če qualcuno che vuol fare. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje? Ne, potem pa hvala lepa kolegom za predstavitev tega obiska. Sejo prekinjamo do 16. ure takrat nas čaka glasovanje. Kot veste, je glasovanje predvideno ob 16. uri, ob 16. uri se torej vidimo, čaka nas glasovanje. Hvala lepa, da ste prišli. Kari kolegi, dragi kolegice in kolegi, lahko kar začnemo z glasovanjem. Prosim vas, da najprej pravite tesno glasovanje. Glasujte, prosim. Prosim, da glasujete, zato da preverimo, ali vse naprave delujejo. avete votato tutti. Ste vsi glasovali? Vse deluje. Konec glasovanja. Ne še. Želi kdo besedo? Kolega Butikofer. Forgot my voting card. So gospa predsedujoča, pozabil sem glasovalno kartico, tako da bom uh, za roko nakazal moj odločitev. Bo sekretarjat spremljal oba kolega. Dobro, da sta iz iste skupine. S tem bomo imeli precej lažje delo. Dobro, sedaj pa se kar lotimo prvega poročila. Poročilo s Arturi. Kompromis s svetom ste za. elektronsko moramo glasovati. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 31 za, 1 proti in 2 vzdržana glasova. Naslednja zadeva, prav tako poročilo Sartori podaljšanje sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko unijo in Rusijo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sedemintrideset za, en proti. Dobro. Poročilo Gjurk predlog 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2. Želite, da preverimo predlog spremembe 39, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 2. Za proti, vzdržani, sprejet. Predlog dve, za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 3. Za proti vzdržani sprejet. 59 za proti vzdržani sprejet. 60 in 22 skupaj za proti vzdržani zavrnjena. 62 za proti vzdržani zavrnjen. 32 za proti vzdržani sprejet. 65 za proti vzdržani sprejet. 66 za, proti, vzdržani sprejet. 24 in 25 skupaj za, proti, vzdržani zavrnjena. 67 sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe 67? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 20 za, 17 proti sprejet. 68 za, proti vzdržani sprejet. 69 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog 50 za, proti vzdržani sprejet. 70 za, proti vzdržani sprejet. 73 za, proti vzdržani zavrnjen. 74 za, proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82 in 21 za, proti, vzdržani, sprejeta. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 93 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8 za. Predlog 8 in ta nekam zbegano me gledate. Po kompromisu 5,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 Dobro. Sekretarjat pravi, da bomo o osmem glasovali nekoliko kasneje. Se pravi 101. Predlog 101. Ste pripravljeni? 101 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu 101. Glasujemo o predlogu spremembe 101. Konec glasovanja. 26 za, 12 proti sprejet. Predlog 130 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 108 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti proti vzdržani sprejet, 110 za proti vzdržani sprejet, 113 za proti vzdržani zavrnjen, 114 za proti vzdržani sprejet, 115 za proti vzdržani zavrnjen, 116 za proti vzdržani zavrnjen, 117 za proti vzdržani sprejet, kompromis 7 za za, proti vzdržani, sprejet. 118 za, proti vzdržani, zavrnjen. 125 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 131 za, proti vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 132 za, proti vzdržani sprejet. 134 za, proti vzdržani zavrnjen. 135 za, proti vzdržani sprejet. 136 za, proti vzdržani sprejet. 137 za, proti vzdržani zavrnjen. 138 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen drugi del za proti vzdržani sprejet. 139 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejet. Predlog 6 za se il compromesso 9 compromesso 9 sprejeli smo kompromis 9 to pomeni da je kompromis 12 brezpredmeten zato gremo kar takoj na predlog 6 predlog 6 za proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 30 za, 8 proti. Sprejet. Predlog 145 in 7 za, proti vzdržani sprejeta. 146 za, 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kaj bi radi? 146. Zavrnjanje. Sedaj pa 147. predlog. 147 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 148 in 10 za, proti, zdržani, sprejeta. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 13 je brezpredmeten. Sedaj glasujemo o predlogu 8, ki smo ga prej izpustili. Predlog spremembe 8 in ta o tem prej nismo glasovali, glasujemo zdaj. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 153. Glasujemo še enkrat elektronsko v predlogu 152. Konec glasovanja. 5 za 32 proti. Zavrnjen. Predlog 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 159 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 177 za, proti vzdržani sprejet. 178 za, proti vzdržani zavrnjen. 166 za, proti vzdržani sprejet. 167 za, proti vzdržani zavrnjen. 170 za, proti vzdržani zavrnjen. 171 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. 179 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, sprejet. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani zavrnjen, 6 za, proti vzdržani sprejet, 7 za, proti vzdržani sprejet, 8 za, proti vzdržani sprejet, 3 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet, 10 za, proti vzdržani sprejet, malo zmede ste vnesli predlog 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25. Elektronsko glasujemo v predlogu 23. Preverjamo glasovanje pri predlogu spremembe 23 predlog spremembe 23. Konec glasovanja. 26 za, 14 proti sprejet. 24 smo že, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, Zdržani, sprejet. 28 za, proti, zdržani, zavrnjen. 29 za, proti, zdržani, sprejet. 30 za, proti, zdržani, sprejet. 31 za, proti, zdržani, sprejet. 32 za, proti, zdržani, sprejet. 33 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog ena za proti zdržani zavrnjen. Predlog 10, 11, 12 za proti zdržani zavrnjeni. Predlog 2 in predlog 1 za proti vzdržani sprejeta. Predlog 1 in ampel za proti zdržani zavrnjen. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. 30 za, 5 proti, 7 proti in 4 vzdržani. Dobro. Sedaj pa poročilo Anders Dotter. Ste pripravljeni? Poročilo Anders Dotter. Predlog 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo predlog 59, glasujte prosim. Votacione chiusa. Konec glasovanja. 10 za, 28 proti, zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Enajst za, proti, zdržani, zavrnjen kompromis 9 za proti, zdržani sprejet. Kompromis 10 za proti, zdržani sprejet. Kompromis 11 za proti, zdržani sprejet. Kolega Prodi je prosil, da bi glasovali še o predlogu 76, dodatno glasovanje za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo predlog 77, glasujte prosim. Votazione chiusa. Con esclusione. 5 za, 28 proti, zavrnjen. Afet 17 za, proti, zdržani, zavrnjen. 78 stikav za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 79 prodi za, proti, zdržani, zavrnjen. Afet 18 za, proti, držani, zavrnjen. 19 za, proti, zdržani, sprejet. 20 za, proti, zdržani, sprejet. 4 in 82 za, proti, zdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 5 in 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 21, 36, 9, 10, 55 vseh skupaj za, proti, zdržani, sprejeti. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet zdržani sprejet, 24 za, proti, zdržani sprejet. AFE 24 za, proti, zdržani sprejet. AFE 26 in 27 za, proti, zdržani sprejeta. AFE 28 za, proti, zdržani sprejet predlogi 99, 49, 50 in 52 skupaj za, proti, zdržani, spre, zavrnjeni. 26 za, proti, zdržani, sprejet. 27 za, proti, zdržani, sprejet. 28 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 14, in kompromis 7. Za, proti, zdržani, sprejeta. Kolega. Glasovali smo o kompromisu 14 in kompromisu 7. Morda se samo številke strani razlikujejo. L'hai trovata? Per... Ste našli? Dobro. Gremo naprej. Budget 8, 9, 13 in 3. 8, 9, 13, 3 za, proti, vzdržani, sprejeti. 108 in 11 za, 108 in 11 skupaj za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 108 in 11. Konec glasovanja. 20 za, 19 proti. 22 za, ne. A vsi proti. Dobro, predlog je zavrnjen. Kolega iz skupine zelenih nimata seboj glasovalne kartice. Kolega Butikofer in kolega Lambet nimata glasovalnih kartic seboj. Predlog 109. Za. Predlog 109. Prodi. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. AFET 30. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. AFET 31. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. AFET 32. Za. Proti proti, vzdržani in sprejet. Predlog 111 za, proti, vzdržani in sprejet. Afet 1 za, proti, vzdržani in zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani in sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani in sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani in sprejet proti, sržani sprejet. Afet 3 za proti, sržani sprejet. Kompromis 4 za proti, sržani sprejet. Kompromis 5 za proti, sržani sprejet. Afet 5 za proti, sržani sprejet. Afet 6 za proti proti vzdržani sprejet. Afet 7 za proti vzdržani sprejet. Predlog 44 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejet. Afet 8 za proti vzdržani sprejet. Predlog 51 za proti vzdržani sprejet. Budžet ena za proti vzdržani sprejet. Predlog sedem za proti vzdržani sprejet. Afekt devet za proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa predlogi sprememb. Glasujte. konec glasovanja. Enajstirideset za en proti sprejeto. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 41 za, 1 proti, sprejeta. In še med institucionalni sporazum, glasujte prosim. Konec glasovanja. štirideset za, en proti, tudi med institucionalna glasovanja so sprejeta. Sedaj pa poročilo del Castillo. Ste pripravljeni? Predlog 26 za, proti, zdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204D. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo 206? 206. predlog spremembe 206, glasujte prosim, konec glasovanja. Predlog 206, 18 za, 20 proti, ne, 21 proti. se pravi 20 za in 21 proti. Zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti proti vzdržani sprejet. 211 za proti vzdržani ne. Ne. 211 in 212 za proti vzdržani sprejeta. 213 za proti vzdržani sprejet. 214 za proti vzdržani zavrnjen. 28 in 215 za proti vzdržani sprejeta. 29D in 216D. Za, proti, zdržani, sprejeta. 217 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejet. 224 za, proti, zdržani, sprejet. 225 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 32, 33, 34 za, proti, vzdržani, sprejeti. 226 in 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 230 za, proti, vzdržani, sprejet. 231 za, proti, vzdržani, sprejet. 233 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 37 za, proti, zdržani, sprejet. 38 za, proti, zdržani, sprejet. 234 za, proti, zdržani, zavrnjen. 235 za, proti, zdržani, zavrnjen. 39 in 40 za, proti, vzdržani, sprejeta. 236 za, proti, vzdržani, sprejet. Šestinštirideset, dvesto osemintrideset in dvesto devetintrideset za, proti, vzdržani, sprejeti. Dvesto štirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedeminštirideset za, proti, vzdržani, sprejet. Oseminštirideset za, proti, vzdržani, sprejet. 242 za, proti, vzdržani, sprejet. 243 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 266 za, proti, zdržani, sprejet. 267 za, proti, zdržani, sprejet. 268 za, proti, zdržani, zavrnjen. 57 za, proti, zdržani, sprejet. 58 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 283 za. Aha, najprej bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 282. Konec glasovanja. Zavrnjen. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 285 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 287 za, proti, vzdržani. Držani zavrnjen. 286 za, proti je zdržani sprejet. 71 in 288 za, proti je zdržani sprejeta. Kompromis 4 za, proti je zdržani sprejet. Predlog 310 ustni predlog strani kolega Elarja. Mi ga predstavili. Um, Hvala lepa. Ta predlog spremembe želi doseči, da bi tržni operaterji obvestili delničarje o finančnih izgubah na, osnov, na, prost, na prostovoljni osnovi to je bilo v dolgem času v interesu na obeh stranih Atlantika. V Ameriki nekatera podjetja to že počnejo in tudi nekatera evropska podjetja to počnejo na prostovoljni osnovi. Del uh, te čezatlantske zakonodaje to, da želimo do določene mere stvari harmonizirati. Zato smo se dogovorili o tem za zelenimi in pa SD smo se dogovorili, da bi incident nadomestili z financial losses, torej z finančnimi izgubami. Ti bi bili podvrženi prostovoljnemu poročanju. Incidenti predstavljajo grožnje, finančne izgube, v primeru finančnih izgubah pa bi morali na prostovoljni osnovi obvestiti delničarja o finančnih izgubah. Banka bi morala obvestiti stranke o tem, če je bankrotirala, ne pa, če bi jo kdo eh, oropal v varnostnem incidentu. Torej, industrijo prosimo naj poroča o finančnih izgubah, to bi nam poročalo o razsežnosti problema, ki bi se pojavil in to je v skladu s tem, kar se že izvaja v ZDA, prav tako na prostovoljni osnovi. Yes, uh, I, I Eh, eh, eh, ja, ne bom pojasnevala, zakaj sem proti, ampak kolegom z ELS želim sporočiti samo to, da bom jaz ostala pri mojem glasu proti pri tem predlogu spremembe. Se vsi strinjate z ustnim predlogom spremembe? vsi se moramo strinjati. Se vsi strinjate z ustnim predlogom? Ne? Izvolite. Predsednica, naša skupina ni za, glasovali bomo proti ustnemu predlogu spremembe. Votare. Torej, o ustnem predlogu ne bomo glasovali. Glasujemo lahko samo o predlogu 310 brez ustnega predloga. Butikofer. Oprostite, meni je bilo sporočeno, da bo ta ustni predlog spremembe podan iz enega samega razloga, namreč zaradi kompromisa z poročevalcem v senci. Uh, skupine socialistov in demokratov gospodom Kalfinom. Tako da sedaj ne razumem, zakaj socialisti pravijo, da ne podpirajo tega usnega predloga sprememb, o katerem smo se dogovorili za privolitvijo njihovega poročevalca v senci. Ja, sama nimam odgovora na to vprašanje. Vem samo, da lahko ustni predlog spremembe sprejmemo, če se vsi strinjajo dovolj je, da so štirje proti in ustnega predloga ne moremo sprejeti. Izvolite, kolega, kolegica. Se pravi, čujem, predsednica za to zmedo, S, lahko sprejmemo ustni predlog spremembe, vendar bomo glasovali proti. Nesuno, eh, Spravi, nihče ni proti ustnemu predlogu, zato lahko glasujemo o predlogu spremembe 310 za ustnim predlogom spremembe. Kolega Čečester. Uh, uh, Oprostite, gospa predsedujoča, jaz sem proti ustnemu predlogu spremembe. So, so Tako da o njem spoh ne moremo glasovati. Hmm. Kdo je proti ustnemu predlogu spremembe? Kdo štirje morate biti proti, da se v tem ne sme glasovati. Štiri smo našteli, torej ustnega predloga ne bomo dali na glasovanje. O tem ne moremo glasovati, kar pomeni, da glasujemo o predlogu 310. Glasujemo o predlogu 310, takem kot je. Glasujemo, da ne bo težav apel. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 310, tak kot je. O tem glasujemo. Konec glasovanja. Dvajset za, osemnajst proti. Koliko vas je še za? Brez kartic še dva za. Se pravi, dvajset za, osemnajst proti sprejet. Kompromis pet za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 335 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 90 za, proti proti, zdržani, sprejet. 337 za, proti, zdržani, sprejet. 336 za, proti, zdržani, sprejet. 338 za, proti, zdržani, zavrnjen. 340. 42 za, 342 prvi del za proti držani sprejet. 343 za proti vzdržani sprejet. 96 za proti vzdržani sprejet. 344 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. 345 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, sprejet. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. 133 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 2 za proti zdržani sprejet. 138 za proti zdržani sprejet. 141 za proti zdržani zavrnjen. 142 za proti zdržani zavrnjen. Predlog 3 za proti zdržani sprejet. 100 43 z ustnim predlogom spremembe kolega Cukalesa. Je že zapisano za proti držani sprejet. 146 za proti držani sprejet. 145 za proti zdržani sprejet. 147 za proti zdržani sprejet. 148 za, proti, zdržani, zavrnjen. 150 za, proti, zdržani, sprejet. 151 za, proti, zdržani, sprejet. 152 za, proti, zdržani, sprejet. 155 za, proti, zdržani, sprejet. 156 za, proti, zdržani, sprejet. 157 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog šest za, proti vzdržani sprejet. 160 za, proti vzdržani sprejet. Predlog devet za, proti vzdržani sprejet. 165 za, proti vzdržani sprejet. Predlog deset za, proti vzdržani sprejet. 168 za, proti vzdržani sprejet sprejet. 170 za, proti vzdržani sprejet. 171 za, proti vzdržani sprejet. 172 za, proti vzdržani sprejet. 173 za, proti vzdržani sprejet. 174 za, proti vzdržani sprejet. 175 za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. 176. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. 178. Za, proti, vzdržani, sprejet. 182. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, sprejet. 188 za, proti, vzdržani, sprejet. 189 za, proti, vzdržani, sprejet. 190 za, proti, vzdržani, sprejet. 193 za, proti, vzdržani, sprejet. 194 za, proti, vzdržani, sprejet. 195 za, proti, vzdržani, sprejet. 196 za, proti, vzdržani, sprejet. 197 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 za, proti, vzdržani, sprejet. 199 za, proti, 199 za, proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet. 201 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 202 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. Še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 37 za, 4 proti. Ne, 6 proti. 37 za, 6 proti. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Adesso Najprej bomo sedaj glasovali o resoluciji Top 10. Najprej, kot rečeno, resolucija. Poročilo Rubih. Izvolite, se strinjate? Najprej glasujemo o resoluciji. Kompromis ena. Za, proti, zdržani, sprejet. Predlog enajst. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Dvanajst. Za, proti, zdržani, sprejet. Trinajst. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 14. Konec glasovanja. 14 za, 27 proti, zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 prvi del za, proti proti, stržani, sprejet. Drugi del za, proti, stržani, sprejet. Predlog 19. Z ustnim predlogom za, proti, stržani, sprejet. 20. Za, proti, stržani, sprejet. 21 v dveh delih. Prvi del za, proti, stržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. 24, prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen, kompromis pet, za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem kompromisni predlog pet. Konec glasovanja. 25 za, 16 proti, sprejet. Predlog 32, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 33. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, stržani sprejet. 39 za, proti, stržani zavrnjen. 41, ne, 42, predlog 42 za, proti, vzdržani sprejet. 43 za, proti, vzdržani sprejet. 44 za, proti, vzdržani in sprejet. Želite, da preverimo predlog 44? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 25 za, 16 proti, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 konec glasovanja. 26 za, 14 proti, ne 17 proti in eno zdržan glas. Sprejeto. Sedaj pa ustno vprašanje. Polrobih. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja. Štiriintrideset za, štirje proti in pet vzdržanih glasov. S tem smo zaključili z glasovanjem. Tri minute za vse tiste, ki želite zapustiti dvorano, potem pa nadaljujemo.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 Monsieur, nous avons. Euh, on a encore Madame, Madame euh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene. Dobro, nadaljujemo z delom. In sicer sporočilo gospe Jordan. Gospe Jordan, kar predajem besedo. Izvolite. Pregor mene. Hvala lepa, predsednica. Um, marca leta 2011 uh, je bila nesreča v Fukushimi in uh, po nesreči zelo hitro je bila podana politična zahteva, da Evropska komisija in ENSREK skupaj uh, pripravita izvedbo stresnih testov, torej obremenilnih testov, uh, za jedrske elektrarne in da na podlagi rezultatov teh testov pripravita pregled eh, obstoječe zakonodaje na področju jedrske varnosti. No in to se je tudi zgodilo, sedaj imamo pred sabo um, predlog Evropske komisije, kako naj bi obstoječo direktivo o jedrski varnosti dopolnili. Eh, Predvsej je teh dopolnitev, um, moram reči, da je Evropska komisija po mojem mnenju opravila uh, Eh, dobro delo. Naj omenim nekaj od predlogov. Predvsem, <clears throat> je, predvsem se je Evropska eh, komisija posebej posvetila recimo eh, definiciji, kaj je to pristojni regulativni organ. <laughs> v tej novi direktivi v tej v predlogu so podani so podana merila kaj naj bi takšen kompetenten regulativni organ sploh bil kaj naj to pomeni. Um, kot uh, navedeno je, da naj bi to pomenilo uh, dejansko neodvisnost takega organa, hkrati pa so podana tudi merila za institucionalno organizacijo, potem za višino proračuna organa, za človeške vere in pa tudi za uh, ustrezno zakonodajno moč. Uh, obseg tu je povečan. Eh, tudi na pripravljenost na odzivanje na izredne razmere na lokacije, na lokaciji objekta. Recimo, to se mi zdi izredno pomembno, kar je potem pozneje še eh, posebej eh, definirano v posebnem členu. Poleg tega so, je razširjeno, je razširjen tudi člen glede zahtev imetnika dovoljenja, torej licensing holderjev, in sicer je podana, na novo zahteva po celoviti varnostni obravnavi in da mora biti pri tem upoštevana obramba v globino. Um, natančneje jo tudi, so tudi definirani človeški veri, ki morajo imeti dovolj znanja pa tudi veščin. Um, zelo pomembno se mi zdi to, da je, da je povsem na novo tu dodano tudi, da morajo biti ustrezno kompetentni uh, tudi um, podizvajalci. Um, zelo pomembna je zahteva za transparentno delovanje in um, tu je tudi um, dodano na novo, dodana na novo zahteva, da naj uh, nacionalni regulativni organ in pa uh, imetnik dovoljenja pripravita strategijo transparentnosti, se pravi transparency strategy. Um, v V poglavju posebne obveznosti so podane posebne obveznosti glede varnostnih ciljev, potem implementacije teh ciljev ali izvajanja. Podana je tudi eh, v eh, metodologija in eh, po mojem mnenju je v ta zakonodajni dokument so, poda, so podani predlogi, kako se naj dejansko izvajajo načela varnostne kulture. Zelo pomembno se mi zdi, da je zdaj pri varnostnih ciljih zajet zajeta celotna življenjska doba eh, jedrskega objekta, ki zajema tako projektiranje kot tudi izbiro lokacije, gradno, prevzem v obratovanje, obratovanje in pa razgradno jedrskih objektov. Pomembno se mi zdi tudi, da smo se iz eh, obstoječa nesreča toliko naučili, da so zdaj dodana tudi tveganja oziroma hazardi, Eh, zaradi zunanjih dogodkov eh, in pa seveda tisti, ki jih, ki jih eh, lahko povzroči človek. Torej bom povedala po angliško, da ne bo kakšnih nesporazumov. External, natural and man-made hazards. Um, <clears throat> Zelo pomembno se mi tudi zdi, da je eh, v tem besedilu, da, so, da je zajetih več tipov nesreč, tu, smo, tu je besedilo izredno zahtevno in sicer uh, govori o projektnih nesrečah, o nesrečah, ki presegajo projektne nesreče, tako imenovan Beyond Design Basis Accident in pa tudi težke nesreče, se pravi Severe Accidents. Um, Močna je tudi zahteva, da se mora praktično omejiti eh, učinke poškodbe reaktorske sredice in da ne, ne smejo ujiti posledice ven iz zadrževalnega hrama, ven iz kontejmenta. Prej sem že omenila, da se mi, zdijo, um, pomembna, da se mi zdi zelo pomembno, da se uvajajo merila za pripravljenost na odzivanje na izredne razmere na lokaciji objekta, torej on-site emergency preparedness, in um, to, kar se je na, na japonskem pokazalo kot za šibkost, da se zahteva tudi, um, da imajo ti jedrski objekti tudi um, nek center, ki je um, dovolj dobro zaščiten pred uh, naravnimi hazardi, torej če pride do česa, da se da objekt uh, vseeno upravljati. Ehm, potem so pa tu podane tudi zahteve za eh, pregled in sicer je zahteva po desetletnem periodičnem pregledu in pa eh, zahteva po šestletnem eh, tematskem pregledu. Ehm, v okviru teh pregledov je tudi eh, precej okrepljena vloga Evropske komisije, kar se mi zdi dobro, kajti ehm, recimo prav na japonskem se je pokazalo, da je bil eh, regulativni organ zelo šibek in da praktično ni bilo nikogar, ki bi na to opozarjal. V našem primeru eh, mislim, da je tu, da se lahko zelo dobro dokaže dodana vrednost Evropske unije. Evropske unije. Povsem na novo je dodan tudi um, Eh, eh, so dodane tudi zahteve glede kazni. kakšno je moje mnenje na hitro še o tem na to eh, na te popravke varnostne direktive smo dolgo čakali zdaj smo jih dobili mislim da še ravno pravočasno da bomo lahko do konca mandata delo zaključili vendar se bomo morali seveda zelo potruditi um, v moji pisarni trdno delamo in um, imamo za cilj, da bi um, pripravili poročilo do jutri, tako da ga potem lahko damo že uh, prevajalcem, da, da ustrezno hitro opravijo delo, tako da bi potem um, lahko na, um, na prvem plenarnem zasedanju v aprilu že o tem tudi glasovali. Predvidevamo tudi hearing, uh, uh se pravi zaslišanje. Uh, ki naj bi bilo 12. februarja. Um, vsebinsko um, moram reči, da um, predvsem želim, da um, nesreča zmanjšamo na minimum, da, pa moram, da se pa moramo zavedati, da če jih še tako zmanjšujemo, vedno obstaja neka verjetnost, da se zgodijo in da v tem primeru moramo biti pripravljeni, to, to ukrepanje v tem primeru mora biti učinkovito, koordinacija mora biti dobra in um, želim si da bi um, imeli enotnejše varnostne standarde v evropski uniji in s tem tudi večje zaupanje državljanov do vira te energije in zato, si, zato je tudi moja ambicija da šestletne tematske preglede uporabimo tudi na ta način torej za harmonizacijo. Um, sicer pa, kot sem rekla, um, se mi zdijo predlogi Evropske komisije dobri. Poleg teh vsebinskih opomb, ki sem jih podala, imam tudi nekaj uh, tehničnih amandmajev, um, kjer pač predlagam, da se malo bolj držimo prakse IAEA, e torej Mednarodne agencije za atomsko energijo na Dunaju, uh, zato da imamo pač enako, enak pristop uh, kot ta agencija. Hvala lepa. Bene, grazie. Dobro, hvala lepa. Kolega Correa de Campos. Yes, eh, presidente. Uh, eu concordo em geral com a relatora. Uh, hvala, v glavnem se strinjam s poročevalko. Nesreča v Fukushimi je spodkopala zaupanje javnosti v varnost jedrskih objektov, prav tako pa je razkrila številne tehnične pomankljivosti, ki, kar je bilo značilno tudi za druge zgodovinske jedrske nesreče. Kot posledica te nesreče so bile sprejete pomembne odločitev v zvezi z prihodnostjo jedrske energije. Države članice so zauzele svoja stališča. na področju energetske varnosti. Ampak energija nima meja, jedrsko vprašanje je zato čezmejno vprašanje. Zato moramo zagotoviti in dvigniti raven jedrske varnosti v Evropski uniji. To predstavlja. V Evropi imamo eno tretjino vseh delujočih jedrskih elektrarn na svetu. To, ta predlog nam bo omogočil, da sprejmemo konkretne ukrepe v luči nesreče v Fukushimi, zato smo izvedli tudi stresne teste, povečali vlogo nacionalnih regulatorjev, povzročili oziroma poskrbeli za več transparentnosti in pa Povečali smo izmenjavo informacij med posameznimi regulativnimi organi skozi tako imenovan peer assessment. Tudi izmenjava informacij je bistvenega pomena. Kar se tiče načela subsidijarnosti, ga ta predlog spodbuja spoštuje, prav tako pa krepi regulativno vlogo komisije, se določa načela in pa smernice za varnostne postopke in pa povdarja pomen eh, najboljših praks. Treba zagotoviti varnost na visoki ravni, uh, To mora veljati za vse faze življenjskega cikla jedrskih območij oziroma obratov, od eh, izgradnje pa vse do razgradnje jedrske elektrarne. Prav tako pozdravljamo predloge za tehnične izboljšave. Eh, Poskrbiti želimo za boljšo pripravo in pa hitrejši odziv v primeru morebitnih nesreč na licu mesta. Zato smo pripravljeni sodelovati z našimi kolegi v zvezi s tem dosejem, predvsem za poročevalko. Ehm, njene zaključke pa polno podpiramo. Hvala lepa, kolega Toženovski. Tak, jak kižmi kolegove eh, říkali. Eh, Hvala lepa. Kot so povedali že drugi kolegi, je prišlo do številnih sprememb po tej hudi nesreči v Fukushimi. Javnost je bila izredno zaskrbljena v povezavi z temi jedrskimi obrati. Zato so, bile, eh, so bili izvedeni številni testi, tako da bi lahko preverili, do kolikšne mere so obrati v Evropi varni. Seveda želimo na tem področju poskrbeti za določeno stopnjo harmonizacije, tako da bi lahko okrepili neodvisnost eh, nacionalnih regulativnih organov in zato, da bi bili ti postopki bolj pregledni, bolj transparentni. To je pozitiven razvoj dogajanja. Mi želimo izboljšati zaupanje v jedrsko energijo, eh, želimo, da bi javnost eh, spet bolje zaupala v te kompleksne obrate. Končno poročilo Ensrega, eh, torej po izvedbi vseh stresnih testov, je identificiralo štiri področja, kjer so potrebne izboljšave. Ehm, Govorilo je tudi o različnih eh, nadzornih postopkih, niso pa priporočali nove direktive ali obširnega pregleda. In meni se to zdi problematično. Tukaj sprejemamo nove definicije In mislim, da bi te definicije morale biti izredno natančne in zelo specifične, tako da bi se izognili razno raznim dvojnim tolmačenjem ali nejasnostim. Ko govorimo o teh pomembnih nadzornih postopkih, se moramo nujno izogniti eh, kakršnim koli dvojnim tolmačenjem tako da bodo vse institucije in pa organi vedeli, kako morajo postopati. Zato se mi ta novi člen 8a želi, zdi zelo problematičen. Govori o procesu strokovnega pregleda. Ta proces mora biti zelo natančno opisan. In zdi se mi, da ta člen do sedaj ni dovolj jasen. ne smemo omogočiti, da bi tukaj prišlo do različnih tolmačen postopka pregleda. Če bi imeli dva različna postopka, potem bi se morali odločiti za enega ali drugega, za tistega, ki je boljši. Zato mora ta predlog komisije odpraviti nepotrebna administrativna bremena. Takšne, takšna preverjanja, takšni nadzorni mehanizmi prinašajo tudi številna administrativna bremena. Zato moramo jasno določiti ulogo regulativnih organov na nacionalni ravni in srek je za to prava agencija. Dokazala je, da je eh, zelo pomemben, sposoben, neodvisen organ. in zato bi morali slediti predlogom te agencije. Kar se tiče tega osmega člena, ki sem ga že omenil, ta do določene mere določa tudi pozicijo neodvisnosti. Če bi komisija vse skupaj nadzorovala, bi lahko prišlo do navskriže interesov. Komisija je v nekoliko drugačnem položaju tukaj. ta dokument mora zelo natančno določiti posamezne pojme. Ko govorimo o tem, kaj pomeni območje jedrskega obrata, kjer je prišlo do nesreče, torej zelo natančno je treba določiti ukrepe in pa postopke, ki bodo sprejeti v primeru takšnih nesreč. Tukaj govorimo o izredno pomembnih postopkih. Gre za tehnično vprašanje teh eh, izredno kompleksnih obratov, zato je treba to zelo natančno določiti. Seveda smo pripravljeni tukaj sodelovati uh, eh, za poročevalko, kajti gre za zelo uh, kompleksne postopke. Tega se moramo lotiti izredno resno. Po drugi strani pa ne smemo tukaj eh, popustiti psihološkim eh, problemom in dvomam, ki se pojavljajo v javnosti. Tukaj gre predvsem za tehnično vprašanje. No, sam sem pripravljen eh, na sodelovanje za poročevalko in se serem bom sodeloval pri pripravi tega poročila. Komisijone. Hvala lepa, komisija. Intendi intervenije. Se želite morda oglasiti? Um, madam president, madam raporter, um, ehm, honorable members. Gospa predsedujoča, gospa poročevalka, spoštovani poslanci. Najprej hvala lepa za lepe besede, ki sem jih slišal o predlogu komisije. Naj vas spomnim na ključna načela našega predloga. Povedal bom tudi, zakaj smo podali ta predlog. Mi smo strani sveta dobili dvojni mandat leta 2011, najprej, da naj izvedemo stresne teste in da naj eh, revidiramo Evropsko zakonodajo o jedrski varnosti. Parlament je sprejel resolucijo, v kateri je pozval k temu, da je treba revidirati zakonodajo o jedrski varnosti. No, mi smo sodelovali z celo vrsto sogovornikov, tudi za Mednarodno agencijo za jedrsko varnost, za nacionalnimi regulatorji. Sodelovali smo tudi z javnostjo. Eh, imeli smo predstavitve v času stresnih testov. Posvetovali smo se tudi z tehnično skupino znanstvenih strokovnjakov v zvezi z eh, pogodbo Euratom. Ta predlog je torej zelo obsežen, obširen in eh, temelji na številnih načeljih. Najprej vprašanje neodvisnosti sprejemanja odločitev v vprašanjih varnosti, potem drugo načelo je preglednost tega procesa sprejemanja odločitev. Tretje načelo je doseganje visoke stopnje varnosti s pomočjo določanja ciljev na področju varnosti, tukaj ostaja dovolj manevrskega prostora za nacionalne varnostne organe, da lahko te cilje dosegajo v skladu z njihovimi uveljavljenimi postopki in praksami, eh, ki so jih uporabljali pri svojem delu. V tem predlogu smo posvetili posebno pozornost zagotavljanju doseganja teh ciljev, zato smo predvideli ta sistem strokovnih pregledov, peer reviews. Naj povem, da tukaj ne gre za nadzor. Strokovni pregledi niso nadzor in to nikakor ne posega v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov. Strokovni pregled želi zagotoviti najboljše prakse, izmenjava informacij na visoki ravni. In pa usklajevanje dela s pomočjo širjanja najboljših praks po vsej Evropski uniji. To je cilj, ki nam je vsem skupen. No, um, naj odgovorim tudi na to pripombo, češ da je predlog preuranjen. E, to, da govorimo o preuranjenem predlogu dve leti in pol po katastrofi v Fukushimi, e, no verjetno ste prebrali številna poročila, ki prihajajo iz e, Japonske. No, spričo vsega tega se mi zdi ta izjava nekoliko pretirana, da je ta predlog preuranjen. O predlogu smo široko razpravljali, se posvetovali z eh, znanostjo, z strokovnjaki, torej z eh, jedrskimi regulatorji. Jedrski regulatorji so se dogovorili o tem, da bodo eh, vzpostavili sistem tematskih strokovnih pregledov, ki sem ga že omenil. Torej, mi mislimo, da je predlog prišel ob pravem trenutku. Mislim, da smo izbrali tudi pravi sistem. Kar se tiče možnosti navskrižja interesov in vprašanja, ali komisija želi delovati kot jedrski regulator, eh, tudi to je omenil eden izmed eh, poslancev. No, naj tukaj uh, odgovorim za ne. Komisija nima nobenih ambicij, da bi delovala kot uh, jedrski regulator. Uh, to ne bi bilo v skladu z načeli o katerih sem govoril prej, torej ko gre za neodvisne odločitve na področju varnosti in ko gre za preglednost sprejemanja teh odločitev. To, kar komisija predlaga v tem členu, ki govori o tematskih strokovnih pregledih, je, da bi vzpostavili nek robusten mehanizem, robusten mehanizem sprejemanja odločitev, tako da če se ne bi uspeli dogovoriti o tem, kako izvajati uh, eh, tamatske strokovne preglede, bi vseeno dobili uh, končno odločitev, tako da bi do teh strokovnih pregledov lahko prišlo vsakih šest let. Komisiji se zdi izredno pomembna časovnica pri tem predlogu, torej možnost sprejema še pred iztekom eh, tega sklica. Zato pozdravljam besede poročevalke. Poročevalka je rekla, da priprava mnenja zelo hitro napreduje in zato upamo, da bo odbor eh, in pa parlament v tem, eh, pri tem doseju deloval izredno hitro. Hvala lepa, poročevalka še na kratko morda hvala lepa za vse komentarje ki smo jih dobili morda samo na kratko še glede tega da eh, je predlog preuranjen po mojem mnenju nikakor ni preuranjen kajti morali smo ukrepati eh, odgovorno po nesreči ki se je zgodila na japonskem hkrati pa se še spomnim leta dva tisoč devet je bil parlament precej bolj ambiciozen glede direktive o jedrski varnosti kot je bil svet in tako da mislim da eh, je v interesu parlamenta da da sedaj to direktivo obnovimo. Eh, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in eh, vas vabim, da pripravite amantmaje, potem po novem letu se bomo dobili in bomo delali na tem, da poskušamo čim več eh, amantmajev oblikovati skupaj kot kompromisne. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Kolegici Jordan besedo pa sedaj dobi kolegica Korola je v dvorani? Je, izvolite. In sicer pripravljate mnenje na področju emisij iz mednarodnega letalstva. Yes, thank you very much. Um, hvala lepa. Ja, letalski promet je bil vključen v EU ETS od, zač ETS od začetka leta 2012. Na začetku so države članice in pa letalske družbe naletele na povračilne ukrepe iz tretjih držav zaradi svojih ukrepov. Države, kot so Indija, Brazilija, Kitajska, Rusija, ZDA, so zavrnile spoštovanje naših pravil. Ti povračilni ukrepi so ošibili konkurenčnost naših letalskih družb in s tem je bil omejen tudi naš potencial za rast. To je ogrozilo tudi naše mednarodne partnerje. Ob koncu lanskega leta smo kljub je komisija kljub pritiskom predlagala, da Evropska unija naredi korak nazaj in smo sprejeli tako imenovani ukrep Stop the Clock. Na ta način smo želeli ustvariti dobro vzdušje v pogajanjih uh, o Um, za splošni svet pogajan o ureditvi letalskega prometa, ki je potekal um, oktobra. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo je sedaj uh, uspela doseči dogovor o tem, da bi leta 2016 dobili mednarodni dogovor o vključitvi emisij iz letalskega prometa v schemo ETS. No, ampak eh, vseeno EU sedaj postopa sama in predlaga tako imenovani sistem airspace travel, tako da bi emisije iz letalskega prometa uh, Eh, bile vključi, vključi, vključene v schemo ETS, če izhajajo iz tega, iz tega območja. To bi uvedli do leta 2020. No, eh, to je spet povzročilo številne kritike in spet tvegamo, da bo prišlo do povračilnih ukrepov, eh, ki smo jim bili priča že pred tem ukrepom stop the clock. Vse glavne letalske evropske letalske družbe so nasprotovale temu predlogu, saj vedo, da jim bo to škodovalo. Enako velja za uh, IATE in pa za, za združenje uh, evropskih letalskih družb. Številne države članice prav tako nas protujejo temu ukrepu, kaj ti tveganja so zelo očita, očitna in uh, koristi so zelo majhne. Uh, tudi torej v primerjavi z globalnim uh, sporazumom, bi takšen ukrep potem airspace uh, predstavljal samo uh, vključitev 38 odstotkov emisij CO2 iz eh, letalskega prometa. Pravzaprav je Evropska unija največja ovira mednarodnemu dogovoru in ta zadnji ukrep samo ponazarja eh, takšno ravnanje. Evropska unija je obsedena z eh, svojim lastnim modelom do te mere, da njeno ravnanje povzroča odpor pri drugih udeleženih stranih. Tudi eh, druge, eh, druga združenja so pripravljena eh, znižati svoje emisije, ampak sprašujejo, zakaj želi tukaj Evropska unija postopati po svoje. Ali gre tukaj za domišljavost oziroma za nekakšen ponos. Evropska unija oziroma komisija za svojim ravnanjem pravzaprav ogroža dobro pogajalsko vzdušje eh, znotraj eh, Mednarodne organizacije za civilno letalstvo. Eh, v duhu vsega tega jaz predlagam, da bi nadaljevali z tem ukrepom Stop the Clock vse do leta 2016 in da ne usiljujemo ničesar našim mednarodnim partnerjem. Uh, leta 2016 bo, potekal, bo potekala splošna skupnost uh, eh, IKO, torej Mednarodna organizacija za civilno letalstvo. In če želimo dobiti mednarodni dogovor, moramo ohraniti ta eh, pozitivni zagon. Tudi z intra-IAS uh, bo Evropska unija še vedno pokazala tukaj vodilno vlogo, ampak na pametnejši način. Komisija sedaj ogroža proces, ki je začel znotraj mednarodne organizacije za civilno letalstvo, ki je edina institucija, ki lahko pridemo do mednarodnega sporazuma. Mislim, da bi Evropska unija bila um, egoistična, če bi sedaj sprejemala uh, svojo drugačno zakonodajo. Uh, Eh, prvič obstaja možnost za resnično mednarodni sporazum. Na svoji strani imamo vse mednarodne udeležene strani, eh, udeležene strani in ne smemo sedaj z našimi lastnimi ukrepi ogrožati tega procesa. Hvala lepa, kolega Kramer. Hvala lepa kot poročevalec skupine Alde želim še enkrat na jasen način vse to prikazati. Še bolj jasno, kot je to naredila gospa Korhola. Že štiri leta si prizadevamo za to, da bi letalski promet vključili v schemo ETS. Na začetku je prišlo do jasnega zavračanja tetih držav, ki so prvič čutile, da se nismo za njimi posvetovali. E, potem v drugi stopni so se pa uprle temu, da bi jih vključili v evropsko zakonodajo. Evropska unija je bila od vsega začetka zelo trmasta, vse signale je e, ignorirala. Gospa Korola je povedala, da je ukrep stop the clock bil pravilen ukrep. Jaz bi rekel, da je šlo tukaj za pušč, za to, da je komisija popustila v zadnjem trenutku s pričo močnega mednarodnega pritiska. V IKO je prišlo do nenavadne situacije, prišlo je do pravega boja. Ehm, um, možnosti teh nacionalnih letalskih območij, uh, uvedva nacionalnih uh, let, uh, zračnih območij, je IKAO jasno zavrnila. In sedaj je bil v Evropski uniji predstavljen model, s katerim ne bomo dosegli nič drugega, kot pa nove konflikte za tretjimi državami. Uh, In zato mislim, da se daj eh, trenutek za to, da damo dodaten zagon temu procesu, ki se je začel znotraj IKO, tako da bomo ta postopek dokončali do leta 2016. Tukaj bi morali nastopati eh, konstruktivno, ne pa da spet ogrožamo celoten postopek. In tukaj več ne gre za vprašanje politične volje, ali želimo proces airspace, torej tega zračnega prostora pri schemi ETS. Tukaj gre za vprašanje, ali želimo sprejeti to mednarodno situacijo, ki se je vzpostavila. Mi ne moremo uveljavljati svoje napram preostalemu svetu, sve, eh, svetu. Če, ne bo, eh, če ne bodo sodelovali tudi drugi, bomo v enaki situaciji, kot smo bili pred ukrepom Stop the Clock. Tvegali bomo jasen konflikt, naj vas spomnim na konflikt, ki je takrat nastal za Kitajsko, ko, nam, ko so nam eh, grozili z poročilnimi ukrepi, ki so bili delno tudi izvajani. Jaz se strinjam za gospo Korholo pri njeni oceni. Pravi, da gre tukaj zelo, za zelo zapleten postopek, ki je bil sprožen znotraj IKO, Mednarodna organizacija civilno letalstvo in ta postopek bi lahko sedaj ogrozila Evropska unija, saj bodo številne države eh, po svetu rekli, sedaj spet evropejci nastopajo za svojimi lastnimi idejami, ki jih noče nihče drug. Eh, in ta kompromis, eh, da bi sprejeli nek mednarodni dogovor leta 2016, je tako ali tako zelo šibek kompromis. Zato moramo z ukrepom stop the clock nadaljevati do leta 2016. Še bolj uh, konsekventno pa bi bilo, če bi sploh izključili letalski promet iz scheme ETS. Um, ehm, schema ETS eh, se prej izkazuje ne kot boj proti podnebnim spremembam, ampak samo kot nekaj, kar šibi našo konkurenčnost. Zato mislim, da bi morali vsaj nadaljevati z sistemom stop the clock, če ne že izključiti letalskega prometa spoh iz te scheme. Um, ponovadi se s kolegico Korola strinjam, enako mnenje imava, ampak tokrat pa moram reči, da je moje mnenje drugačno mislim da če smo se v eu odločili in to smo se že leta dva tisoč osem da bomo kot družba zniževali izpuste potem morajo pač posamezni sektorji pravično med sabo prevzeti bremena če letalski sektor teh bremen ne bo prevzel bodo morali drugi sektorji znižati izpuste za več. Eh, in ostali sektorji so že obremenjeni ali so že obremenjeni, imajo, imajo postavljene standarde, letalski promet pa ne in to se mi ne zdi dobro. Ehm, poleg tega menim, da Evropska unija mora braniti pristojnosti za odločanje na svojem eh, ozemlju in že ko smo razpravljali o ukrepu stop the clock, se s njim nisem strinjala, to je bila namreč po mojem eh, mnenju udaja Evropske unije, popolnoma smo popustili pred tretjim, proti tretjim državam. V Varšavi sem eh, bila na konferenci COP, se pravi podnebni konferenci, srečali smo se tudi s predstavniki ICAO, Ehm, predstavili so nam kaj načrtujejo Eh, in eh, seveda o tem svojem načrtu da do leta dva tisoč šestnajst sprejmejo nek sporazum eh, in da naj bi izpuste začeli zniževati po letu dva tisoč dvajset moram reči da sem glede tega zelo skeptična kajti icao je že davnega leta dva tisoč ena obljubil da bo pripravil tak sporazum pa ga še do sedaj ni in vsi vemo da je kjotski sporazum premalo ambiciozen če primerjamo kaj se dogaja v okviru icao je pa to še veliko slabše se pravi pravi, še slabši so kot kjotski sporazum. In druga stvar, um, izpuste naj bi začeli zniževati po tej optimalni uh, uh, Po, po optimalnem pričakovanju z letom 2020. Do takrat bodo ostali sektori v Evropi izpuste že znižali za 20 odstotkov. Zato se s tem ne strinjam, kar je bilo povedanega. Grazie. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala lepa, predsednica. Tu se res soočamo z izjemno resnim problemom. Poleg tega komisija meni, da, us, boj, da bo uspela pozvati vse, da jo bodo sledili, da bodo sledili njenemu zgledu na področju urejanja tega področja. Žal se še ne nahajamo v tej fazi pogajanja o Varšavi, so bila dejansko neuspešna, zato moramo sami najti nek nov način, kako predstaviti ta sporazum. Predvsem bi moral ta sporazum temeljiti na pravičnosti, na enakopravnosti, ne toliko na ETS, kot temelji trenutno. Sodelovanje je treba zagotoviti, ne pa usiljevanje. Zato se mi zdi, da bi se morali najprej začeti zavedati tega, da moramo nujno ukrepati. IKAO je po mojem mnenju primeren forum, v okviru katerega se lahko opravijo pogajanja ali pa vsaj začnemo jih lahko tam. Poleg tega bi lahko v relativno kratkem času podali predlog. neke vrste oglični davek, To je veliko lažje oblikovati kot nek nov tržni mehanizem. Sam menim, da bi morali stremeti k sporazumu, ki bo na ravni izziva, s katerim se soočamo. Problematika je resna. Uporabiti moramo načelo, ki se bo kasneje lahko še spreminjalo lahko bi na koncu sprejeli nek globalni sporazum, če bi se uspeli dogovoriti z ostalimi. Zato bi meni bilo ljubše, če bi se pogajali z IKAOM. Vse skupaj pa mora temeljiti na tem, da se sprejme davek na gorivo, ker bi s tem zagotovili sredstva za nujno posredovanje. V mislih imam predvsem prilagajanje na podnebne spremembe. Države, ki imajo precejšnje rezerve oglika v tropskih gozdovih in deževnih pragozdovih, pa bi tudi s tem pokazali, kako in kaj. Mislim, da bi morali tem državam priznati upravičenost do neke vrste očkodnine, zato ker skrbijo za skupno dobro. Dobro voden in urejen tropski gost namreč lahko prispeva k zmanjševanju vsebnosti CO2 v zraku. To bi moralo biti naše izhodišče in biti bi morali nekoliko bolj dostojni preveriti moramo najprej, kakšni predlogi sploh obstajajo in o katerih predlogih bi se lahko dogovorili na širši ravni. Veliko krat sem že govoril o tem, danes sem ponovil stvari, ki sem jih že rekel. Predvsem sam stremim k temu, da se zagotovi podnebna pravičnost. Zato potrebujemo predlog, ki bo ponudil tudi odgovor na izjavo iz Balja se pravi, izjavo iz Balja moramo sedaj prevesti v nekaj bolj konkretnega na politični ravni. Hvala. Hvala lepa, kolega Progi. Kolegica Merkis, izvolite. Poročevalko v senci. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi poročevalki. Menim, da je stališče poročevalke zelo jasno. Vendar, sama sem nekoliko drugačnega mnenja s tem v zvezi. E, tako tudi velja glede preteklosti in naših preteklih eh, namenov. Mislim, da ima poročevalka nekoliko preveč zaupanja v IKO. Odločitev IKO nikakor eh, e, ni bila e, sprejetje zavezojočega sporazuma glede globalnih emisij. E, torej, ključna beseda tu je zavezojoč, zavezojočega dogovora sporazuma še ni. Seveda, sprejemam dobre namere, ampak dobra namera ni nobena zaveza. Torej, ta sporazum IKO poziva le k mm, poglobljenemu delu na eh, sprejetju odločitve do leta 2016 za sprejetje ukrepov, ki bi začeli veljati na globalni ravni leta 2020, to je čez sedem let. Izid tega procesa, če tudi utegne biti pozitiven, pa je še vedno nejasen. In eh, Zato mislim, da bi bilo potrebno nekoliko spodbuditi ta celoten proces v pravo smer in to mislim, da lahko storimo le na način, da vršimo pritisk na IKO, da končno sprejme ta sporazum. E, menim torej, da je pristop, e, ki temelji na zračnem prostoru, prava pot za leto 2013-2016. Iz več razlogov naprej je to dobro za okolje, boljše za okolje, to je glavni cilj. Na ta način namreč 40 odstotkov eh, emisij eh, več zajamemo kot eh, s siceršnjim pristopom. Pristop Stop the Clock pa bi zajel le 28 odstotkov emisij. Ne moremo zgolj popustiti pritiskom držav, kot je Kitajska, to smo videli na vseh sestankih kopa. Globalna ponebna politika je nekaj zelo težavnega, ampak tudi mi smo zelo velika celina. In seveda, če imamo mi zelo ambiciozne cilje, potem moramo tudi pogledati nazaj, da vidimo, ali nam sledijo drugi. Torej, če obstaja globalna namera, da bi dosegli sporazum, potem mislim, da ne smemo popustiti pritiskom držav, kot je Kitajska. In pristop stop the clock bi bilo nekaj, kar bi bilo razumljeno kot eh, predaja Evropske unije. Tako da moramo ostati ambiciozni in se teh ambicij držati do samega konca. Kot tretje, je potrebno ICAO spodbuditi v, kot rečeno, ta sporozum sklenjen do leta 2016, po leta 2016 pa bo skupščina ICAO morala um, podati poročilo Evropskemu parlamentu in svetu o napredku, ki je bil dosežen za vzpostavitev globalnega sistema do leta 2020. Zato bom tudi samo rožila nekaj amandmajev ki določajo, da se ta izjema uporablja le do leta 2016. Ne na zadnje, naj povdarim tudi pomen zahteve po spremljanju, kajti letalske družbe so izjavile, da jim je to omogočilo, da so postale eh, bolj ozaveščene glede porabe goriva in če bi to odpravili, bi to poslalo napačen signal tistim družbam, ki tega niso upoštevali. Hvala še enkrat, gospe poročevalki, hvala, gospa predsednica. Veselim se sodelovanja z vami in imam že nekaj amandmajev, ki so pripravljeni. Hvala lepa, kolega Ransdorf. Hvala lepa za to priložnost, da vas nagovorim. Problem je po mojem mnenju ta, da se tem okoljskim izzivom uspešno lahko zoprstavimo s tehnološkim napredkom in eh, tudi z družbenimi prilagoditvami. Več kot 700 milijonov eh, vozil je v svetu in, in tudi več sto tisoč eh, letal. Kar nekaj pomembnih tehnoloških inovacij na tem področju je že na voljo. V naši državi imamo naprimer zaščiten patent za zniževanje emisij v vozilih. In to je tehnologija, ki se lahko prilagodi za uporabo v vseh vozilih, ne glede na njegovo starost. To je oprema, ki zmanjšuje emisije za 70 odstotkov. Gre za filter in kondenzator, ki skupaj emisije zmanjšujete za 70 odstotkov. To bi lahko uporabili tudi pri letalih in tudi v energetiki. Problem je v čem? Problem je v tem, da je to prepoceni, ker proizvajati to opremo stane le 100 čeških kron, 5 dolarjev na mesto 60 tisoč eh, kron, kolikor stane katalizator. Katalizatori so bistveno dražji, ampak eh, ti se pač že uporabljajo v avtomobilski industriji in eh, močan lobby nasprotuje to vrstnim inovacijam. Še ena inovacija, ki bi lahko izboljšala težave na področju podnebja, so patenti eh, za industrijo cementa. Tudi z dodatkom nekaterih keramičnih surovin lahko s to inovacijo zmanjšali porabo energije in surovin v industriji cementa, ki je energetsko zelo intenzivna in surovinsko zelo intenzivna industrija, za 70 odstotkov, ravno tako kot pri onem drugem patentu, ki sem ga omenjal. In to je patent, ki je bil prijavljen pred mesecem dni. Uh, Problem je v tem, da so naša pravila v Evropski uniji ključna ovira, ko gre za inovacije in ko gre za tehnološki napredek. V tem poročilu kolegice Korhole moram reči, da zelo cenim ne le. raven eh, uspešne identifikacije problematike, ampak tudi osebno identifikacijo s problematikom. Hvala, komisija, prosim. Hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav sem, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala tudi za vse vaše komentarje in pripombe. Mislim, da gre res za tako kompleksno politično situacijo tule. Jasno je, da E, evropski ETS nekaj, kar je bilo sprejeto z mešanimi občutki, prav tako je jasno, da potrebujemo takšno odločitev, ki ne bo omogočila še na prejšnje izvajanje pomenljivih politik vse tja do konca aprila. Torej, do aprila moramo sprejeti e, zakonodajni akt, če ne bo nov ETS obveljal v polni meri. Imam izkušnje z skupščino IKO, vem, kako stvari tam napredujejo in prav tako menim, da bi bilo kaj takšnega, torej no, popolna veljava Evropska ETS-a, razumljena kot provokacija. Dejstvo pa je, da je globalno ukrepanje IKO ključna platforma za iskanje rešitev. Mi smo še več čas zagovorniki globalnih rešitev. V tem trenutku stežka vidimo prednosti drugačnega pristopa, kot je takega predlaga komisija. Dejansko predlog komisije predstavlja odziv na pomisleke naših partneric, kar zadeva eksteritorijalnost. To so pomisleke, ki smo jih upoštevali. Zato za umestno obdobje predlagamo le, da se upoštevajo emisije iz naslova letalstva v deležu, ki odpade na evropski zračni prostor in to velja nediskriminatorno za vse letalske družbe, ne glede na njihovo nacionalnost. Ne sprejmamo načela, da tiste podjetja, ki želijo poslovati na našem ozemlju, sledijo drugačnim pravilom kot tisti, ki so nacionalni prevozniki. Sama narava globaliziranega sveta in predvsem sveta multinacionalk pomeni, da je treba spoštovati lokalna pravila, lokalno zakonodajo. Če tega spoštovanja ni, potem nimamo delujočega mednarodnega trga. Evropski ETS in vključevanje letalstva v to schemo je dejansko nekaj, kar eh, naj bi zajelo celotno gospodarstvo. Nima smisla izključevati letalstva sploh glede na to, da se emisije tam hitro povečujejo. V skladu z duhom resolucije skupščine IKO smo zavezani nadaljevanju pogovorov s tretjimi državami, da jim razložimo logiko našega pristopa, da jim razložimo, kako to tudi se upada z razpravo, ki poteka na ravni IKO. Mislim, da ta predlog predstavlja zelo dobro ravnovesje se predpostavlja eh, pravilo de minimis za določene eh, rute in eh, vendarle ohranjamo enaka pravila za vse. Nekatere interpretacije češ, da je kakršenkoli napredek ovira za suvereno pravico posameznih akterjev, da izvaja določene politike to ni najbolj posrečno, kajti napredka ne, ne moremo zavreti s hitrim ukrepanjem. To hitro ukrepanje je tisto, kar daje zagon nadaljnim ukrepom, ki jim bomo zavezani vsi. Kar zadeva splošno spremljivost in eh, skladnost. Večina, 98 odstotkov emisij CO2 ki so bile zajete v lanski režim, je v popolni skladnosti to velja tudi za ameriške prevoznike, ki so spoštovali evropsko zakonodajo. Če naj bi nekako nekatere uh, prevoznike izuzeli iz tega režima, bi to seveda potem pomenilo diskriminacijo. Tako da pomembno je, da evropsko zakonodajo še naprej v prihodnosti v polni meri izvajamo. mislim, da lahko povem, da nas bo treba še prepričati o dodani vrednosti drugačnega pristopa, kot je pristop komisije. In eh, naj tudi povem, da vsi ostajamo zavezani temu, da ta postopek soodločanja zaključimo uspešno in pravočasno, da bomo lahko nadaljevali z implementacijo evropskega sistema ETS. Hvala. Kolega Korola, prej. Hvala lepa, kolegica Korola. Hvala lepa. Moram reči, da nisem najbolj prepričana v to, kar je komisija ravno kar dejala. Zelo natančno sem si prebrala obrazložitveni memorandum in res me preseneča to vrstna logika. Tu piše v odziv na dober rezultat sestanka IKO septembra in piše, v odziv na ta napredek in z namenom zagotavljanja nadnega eh, zagona v uspešni vzpostavitvi globalnih ukrepov, tema rečih na tržnih načelih je potrebno sprejeti spremembe in tako naprej. Tako to me res preseneča, ker nasplošno so bile povratne informacije ravno obratne. Evropska unija zdaj predlaga nekaj, kar je daleč od tega, da bi ustvarili neko konstruktivno atmosfero ali da bi kakorkoli dajali dodatni zagon temu procesu. Hvala tudi gospod eh, Kramer za vaš feedback. Veselim me, da lahko tu sodelujemo. Gospa Jordan, ne vem, smo se morda napak razumeli. Sama sem razumela, da zagovarjate to, da ne bi nadaljevali z delovanjem notranjega evropskega ETS-a. To se bo nadaljevalo. Z ETS-om bomo nadaljevali znotraj evropskega gospodarskega območja. Torej, Evropska unija bo še naprej nadaljevala po poti, ki si jo je sama izbrala. Zdaj tu govorimo o tem, kako zagotoviti nek globalen dogovor. In tu mislim, da ne smemo druge preveč siliti v to smer, kajti to bo, mm, mislim, da uničilo dobro ozračje. Zdaj, če pravite, da moramo poskrbeti za letalstvo v smislu, da tudi to eh, na, na letalstvo odpade ustrezen delež zmanjšanja emisij. Ja, ampak razlika je zelo majhna. 38 proti 30 približno. In če se zaradi teh osmih odstotkov tvegamo nevarnost, da globalni sporazum ne bo sprejet, potem mislim, da je, bi bilo to zelo, zelo zaskrbljujoče. Gospa Merkez, strinjam se, zavezojoč dogovor potrebujemo na ravni IKO. In eh, ja, leta 2016. In še splošno. Moramo biti ambiciozni. To sem slišala že veliko krat. Ampak vendarle bi kolege prosila, da ne pomislijo, kaj to dejansko sploh pomeni. Ali res lahko razglasimo naše enostranske ukrepe za ambiciozne, če s tem tvegamo neuspeh globalnega dogovora? To neko evropsko pozerstvo mislim, da nam ne bo uh, služilo, kajti to je daleč od ambicij, to, to nam ne bo zagotovilo rezultatov trenutni splošni ETS namreč eh, predstavlja zaskrbljujoč primer, kajti tu vidimo, da tekom teh eh, zelo dragih enostranskih schem ETS je v bistvu Evropska unija povečala svoje globalne emisije. Če gledamo na emisije eh, globalno in kot vidimo, so tudi uvožene emisije zelo, zelo povišale. Sploh, eh, če pogledamo ne samo proizvodnjo, ampak tudi potrošnjo in če dojamemo, da vedno več uvažamo in eh, mednarodne trgovinske statistike kažejo, da smo tekom uvajanja naših podnebnih ukrepov dejansko mi prispevali k povečanju. Eh, skupnih emisij. To je rezultat enostranske politike in zato moram reči, da sem še naprej zelo, zelo kritična do kakršnih koli enostranskih ukrepov na tem eh, področju. Ampak kot sem že izkazala, sem pripravljena nadaljevati s to vrstimi enostranskimi ukrepi znotraj Evropskega gospodarskega območja, če to pač mi želimo. Ampak da bi pa na ta način tvegali neke trgovinske vojne na vzven, to pa ni pametno. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je četrtek, 19. december do 12. ure. Poleg tega bi vas rada opozorila, da jutri začnemo ob 15.60. Imamo sejo skupnega odbora Evropski parlament in nacionalni parlamenti o notranjem energijskem trgu EU za 21. stoletje. Naj vas spomnim še na to, da imamo ob 18. uri zabavo, koktejl vas čaka, tako da ste vsi vabljeni.